Ta besedila seje za 11. novembra so na voljo ali ima kdo kaj proti? Očitno ne in s tem je zapisnik sprejet.